Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen von gestern wieder. Dobro jutro, nadaljujemo z delom in sicer najprej točka 9, razrešnice za leto 2013, splošni proračun EU, svet in Evropski svet. Prosim, če pripravite glasovalne kartice, čaka nas eh, vrsta glasovanj. Poročevalca še ni, ampak dobro, 10 minut smo čakali, in eh, zdaj pač ne bomo več. A. Poročevalec, hočete besedo? Gospod Črnecki. Richard, želite besedo? Glasujemo zdaj o svetu in Evropskem svetu. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da je vse jasno pri tej zadevi. Hvala. Odlično. Nisem slišala, ampak mislim, da lahko začnemo. Torej, glasujemo. Torej, glasujemo najprej o resoluciji, odstavek 18, amandma 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 1 k odstavku 18. A ne, malce zmede. Torej, glasujemo o resoluciji v celoti, ki vključuje tudi zavrnitev razrešnice. Kdo je za resolucijo? Za. Proti. A ne, glasovati moramo elektronsko, se upravičujem. Končno glasovanje elektronsko, prosim. Ja. No. No. Okay, Die Abstimmung ist beendet. Konec glasovanja. 26 za, 2 proti. To pomeni, da je razrešnica za svet zavrnjena in to bo tudi resolucija, ki gre na plenom. Tako, gremo naprej. Zopet poročilo Črnecki. voted on the decision. Uh, yes, but now we have to vote on the motion for resolution. But we did vote on the resolution. We, we yeah. voted ah, yeah. on genau. the Wir müssen nochmal die, die, Res die Resolution. Zdaj moramo glasovati še o resoluciji, ne le o sklepu, torej glasujemo o resoluciji v zvezi z različnico svetu. Glasujte, prosim. Pri e LS je eden preveč, zato jaz ne bom glasovala. Konec glasovanja. 27 za, 1 proti sprejeto. Hvala lepa. Torej, kar zadeva svet, smo odglasovali. To sploh ni jasno, ker tu ni nič zapisano. tu imamo samo eno glasovanje, to je morda premalo. Moram reči, da se mi to ne zdi ravno smiselno, da imamo takšne glasovanje sred nami. Dobro, gremo na Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Poročevalec tudi gospod Črnecki. Želite besedo? Gospa predsednica, imeli smo razpravo na to temo v odboru in mislim, da je vse jasno. Hvala. Dobro, potem pa glasujemo. Amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 je s tem brezpredmeten. In zdaj glasujemo še o resoluciji kot celoti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 22 za, 6 proti, torej sprejeto. Zdaj glasujemo še o sklepu o zaključnem računu. Amandma 3 je bil umaknjen glasujemo zdaj o celotnem eh, sklepu. Elektronsko prosim. Konec glasovanja. 22 za, 6 proti, hvala lepa. Na vrsti je predlog resolucije, amendma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, amadma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, amadma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, amadma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, amadma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, amadma 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amadma 10 za, proti, proti zdržani zavrnjeno. In še glasovanje o resoluciji kot celoti, elektronsko prosim glasujte. Konec glasovanja. 25 za, 4 proti sprejeto. Hvala lepa in čestitke poročevalcu, ki ga verjetno tudi veseli, da je to zaključeno. Tako, zdaj pa skupni prijem Artemis. Poročila je Črnecki, želite besedo? Ne. Torej, glasujemo o sklepu o razrešnici. En amandma. Za. Proti. Zdržanje. Zavrnjeno. Glasujemo o razrešnici kot celoti glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je razrešnica potrjena. Prehajamo na resolucijo, amandma 2. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Eh, glasovati moramo še o sklepu kot celoti, o resoluciji kot celoti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. SD je eden preveč. Konec glasovanja. 24 za 5 proti sprejeto. Zdaj pa še o zaključnem računu. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 23 za 6 proti sprejeto. S tem je tudi Artemis opravljen. Naprej, Enjak, poročevalec Črnecki, želite besedo? Ne. Torej, najprej sklep o razrešnici, tu imamo en amandma. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj glasujemo o razrešnici, o razrešnici kot celoti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o zaključnem računu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj še glasovanje v resoluciji. Tu imamo en amandma, amandma dve, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo še o resoluciji kot celoti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 25 za 4 proti, sprejeto. da glasujemo o mnenju poročevalec Črnecki, naslov mnenja vloga EU v združnih narodih, kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU. To mislim, da je zelo pomembno mnenje glede na trenutno stanje. Poročevalec, želite besedo? Ne, kot običajno ne. Dobro, nam boste prihranili pri kapacitetah za tolmačenje, pravi predsednica. Amandma ena je bil maknjen, amandma dve, kdo je za? Proti, držani, sprejeto. Amandma tri za, proti, držani, sprejeto. Se strinjate, ga od 4 do 13 glasujemo na kosu? Da? Ne? Dobro, amandma 4 za, proti, držani, sprejeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, preverimo amandma 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto toliko rok hkrati je bilo, da niso videli. Amandma 8 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 9 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 10 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 11 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 12 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 13 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 14 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto proti zdržani. Sprejeto. Drugi del za proti zdržani. Preverimo, prosim. Drugi del amadma 14 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 15 za proti zdržani. Sprejeto. In še glasovanje o mnenju kot celoti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto 26 za 2 proti. Čestitke hvala, poročevalcu, hvala lepa. S tem prehajamo na mnenje o splošnem proračunu za leto 2016, vsi oddelki to običajno pripravlja poročevalka za različne za preteklo leto, to sem jaz, besede ne želim, amandma 1 za, proti, zdržani, sprejeto, amandma 2 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 3 za proti vzdržani sprejeto, amandma 4 za proti vzdržani sprejeto, amandma 5 za proti vzdržani sprejeto, amandma 6 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 7 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani. Lahko preverimo drugi del. Drugi del amandmaja 7, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 8 za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 9 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 9, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Amandma 10 za proti zdržanje. Sprejeto. Amandma 11 za proti zdržanje. Sprejeto. Amandma 12 v dveh delih. Prvi del za proti zdržanje. Sprejeto. In še amandma 12 drugi del za proti zdržanje. Sprejeto. S tem prehajamo na glasovanje o celotnem mnenju za oziroma ne glasujemo elektronsko, se upravičuje predsednica. Konec glasovanja. sprejeto 26 za en glas proti. Čestitke meni, hvala lepa. Tako, zdaj pa smo zaključili z glasovanjem in prehajamo na točko 15 na dnevnem redu. Torej vsi tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim, če to lahko storite čim manj hrupno. Hvala. Ja, wir machen weiter. Tako nadaljujemo. Torej, po teh razrešnicah. Kar eh, zapustite brano, če imate stvari za, za razpravljati. Tako, mi pa nadaljujemo s točko 15 in sicer razrešnice podjetja, gospod Barabaski za ITER, gospod za SH in še nekdo za IMI. Žal nismo slišali, kaj pravi predsednica. Upam, da nisem nikogar pozabila, če da se upravičujem. Veseli nas, da ste tu. In kot vedno običajno vprašanje, kdo želi začeti? Začeli bomo morda z imijem, gospod Miljar. Hvala lepa, dame in gospodje. Hvala za to priložnost, da se danes sestanemo in da odbor za nadzor proračuna obvestimo o vprašanjih, ki izhajajo iz poročila o razrešnici za leto 2014 in o pripravah za razrešnico za leto 2014. 14 glede na pobudo za inovativna zdravila. Sem Pierre Melje, sem novi izvršni direktor IMI. Peti dan v bistvu sem na tem mestu, na tej funkciji. Prej sem bil predsednik in predsednik uprave Geno eh, Canada, to je eh, fundacija, ki financira genomske raziskave v Kanadi, tako da imam veliko izkušenj v Kanadi in na Irskem v zvezi z upravljanjem javnih sredstev. Sem irski državljan in z velikim veseljem sem nazaj v Evropi. IMI, kot veste, je javno zasebno partnerstvo med EU preko Evropske komisije in Evropsko farmacevtsko industrijo FPA, eh, katere namen je spopadati se s ključnimi izzivi eh, pri zagotavljanju inovacij za naše bolnike pravočasno in stroškovno učinkovito. IMI že uspeva pri tej svoji nalogi in zagotavlja pomembne rezultate na področjih, ki so pomembna za, Euro, za evropejce, kot je protimikrobna odpornost, diabetes, Alzheimerjeva bolezen, autizem, rakava obolenja in številna druga. IMI sledi zelo inovativnemu modelu financiranja, ki ga je vzpostavil zakonodajalec in sicer evropska sredstva prihajajo na javne partnere, univerze, bolnice, malce srednje velike podjetja, organizacije eh, bolnikov in partnerjem industrije preko FPE, ki pa povdarjam, ne prejemajo evropskih eh, sredstev, ampak eh, prispevajo v naravi z kadri, vzorci, dostopom do mm, siteršnjih virov in sicer konsorcijem, ki se izberejo v razpisnem postopku. Rad bi se zato poklonil tudi delu tega odbora in pa Evropskega računskega sodišča, ki nam pomagate pri izboljšanju dobrega finančnega poslovanja IMI. V prvih dneh eh, na tej novi funkciji moram reči, da sem že dojel, kako zelo resno IMI eh, jemne konstruktivne predloge tega odbora in eh, zdaj bi rad povzel napredek, ki smo ga dosegli pri štirih eh, ključnih področjih. Podrobne informacije pa imate v dokumentaciji, ki smo jo v zadnjih dneh poslali odboru. Ti dokumenti vključujejo tudi letno poročilo o delu za leto 2014. E, eh, torej, taj, te štiri točke so ekspost revizije e, upravičencev do sredstev IMI, stopnja napak za prejemnike sredstev IMI, podjetja FPA in njihovi prispevki v naravi in četrtič vodenje in upravljanje IMI. Torej, kar zadeva ex post revizije mm, upravičencev do financiranja strani IMI, tu zelo dobro napredujemo. Upoštevajte dejstvo, da moramo loviti ravnovesje med eh, nujnim nadzorom in inšpekcijami, ne da bi s tem prekomerno bremenili upravičence in da še vedno ostajamo privlačni za MSP-je in. -je. Eh, združenje bolnikov, ki so ključnega pomena eh, za vsak eh, konzorci, s katerim sodelujemo. Podjetja iz FPE ne dobivajo, ponavljam, niti enega evra evropskih sredstev preko IMI. Odličen napredek pri implementaciji eh, revizijskega programa mm, smo že dosedli in pričakujemo, da bomo dosedanje zamude odpravili do konca leta 2015. Že ob koncu leta 2014 nam je uspelo zaključiti 59 odstotkov vseh revizij in do konca avgusta 70 odstotkov vseh eh, predvidnih revizij. Posledično, zdaj bom govoril o stopi napak pri upravičencih, se je implementacija eh, načrta ekspost revizij in eh, tudi drugi ukrepi. Eh, izkazala za uspešno, saj se je skupna stopnja napak znižala in zdaj izkazuje trend na vzdolj in sicer ob koncu leta 2014 že stoji pod dvodstotnim pragom. Kot tretje, kar zadeva podjetja v okviru FP in eh, njihove prispevke v naravi, to je seveda podvrženo številnim eh, oblikam nadzora. Najprej opravljamo ekspost preglede, ki jih izvajo eh, strokovna neodvisna podjetja. Potem so ti prispevki podvrženi tudi reviziji službe za interno revizijo Evropske komisije. In s tem v zvezi smo v letu 2014 opravili štiri preglede, sedem dodatnih pregledov smo sprožili v letu 2015 in sedaj imamo zelo jasno sliko, za 88,7 vseh prijavljenih prispevkov v naravi podjetij v okviru FPA. Poleg tega IMI zdaj objavlja dodatne podatke o podjetjih iz vrst FPA ter o njihovih prispevkih v naravi. E, prav tako e, podajamo podatke po podjetjih in e, po projektih in prav tako te podatke potem objavljamo na naši spletni strani. Eh, že leta 2015 v septembru je bilo to objavljeno. Ne morem dovolj podariti, kako zelo pomembno eh, je to vprašanje prispevkov v naravi. 59 odstotkov teh prispevkov se nanaša na ljudi, torej na kadre, na ljudi iz industrije, ki sodelujejo s temi konzorci. Brez tega strokovnega znanja iz industrije, bi rezultati in cilji teh konzorcijev ostali nedoseženi. In zato je to izjemno pomembna komponenta eh, tega inovativnega javno-zasebnega partnerstva. No in na zadnje, kar zadeva vodenje in upravljanje, tu želi IEMI eh, odbor pomiriti tudi glede uloge Evropske komisije. Vrhovni organ odločanja IEMI je upravni odbor, ki ga sestavlja pet predstavnikov Evropske komisije in pet predstavnikov FP, e, torej predstavnikov farmacevtske industrije. Načrt dela IMI e se razvija v kontekstu strateške raziskovalne agende, ki jo pripravimo eh, s pomočjo posvetovanja državami članicami, neodvisnimi znanstveniki, predstavniki skupin bolnikov eh, in industrija. Raziskovalna agenda IMI e 2, ki smo jo sprejeli leta 2014 je posledično v veliki meri tudi eh, posledica poročila WHO o inovativnih zdravilih za Evropo in svet. In eh, vse ključne odločitve potrebuje upravni odbor, torej ko gre za razpise, za letni delni načrt, letna poročila o delu, letne proračune in eh, tudi zaključne račune. Seveda moramo zagotoviti, da so teme, ki jih obravnavamo, zanimive za industrijo in, in za industrija tudi predlaga teme, ki so znotraj te raziskovalne agende. V zaključek predsednica IMI je uspešna pobuda, ki zagotavlja odličnost na področju znanosti in inovativnosti, s čimer izboljšujemo življenja bolnikov in predvsem javno zdravje v Evropi. Zavezani smo dobremu finančnemu upravljanju z davkoplačevalskimi sredstvi in eh, del moje naloge je seveda tudi to, da je to prioriteta. Veselim se sodelovanja z vami v prihodnih mesecih in eh, veselim se tudi nadaljnih izboljšav finančnega upravljanja IEMI, kar je kot rečeno moja prioriteta. Zdaj pa z veseljem odgovorim na vprašanja. Če ne bom uspel odgovoriti na kakšno vprašanje, ker sem še le peti dan na tej funkciji, bom z veseljem posredoval naknadne odgovore v pisni obliki. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Ne vem, eh, kako je za kolege, ampak meni niste povedali ničesar, česar že ne bi vedeli. Nekoliko več nas zanima proračunsko leto 2014, kakšne probleme ste imeli. IMI eh, je zaskrbljujoč primer za nas, eh, tako da nas zanima, kaj smo se naučili iz dosedanjega delovanja in predvsem nas zanima torej ta razmejitev med temi prispevki v naravi in finančnimi prispevki, potem eh, tudi same revizije, torej nas zanimajo konkretne zadeve. V zvezi s čimer nisem nič slišala, ampak eh, ne bom eh, tudi zajemala besede poročevalcev, poročevalec je gospod Žon eh, Marjan Marinesko, izvolite. Hvala, gospa predsednica. to je direktor Emija, ki je zelo nov, ampak vendar le menim, da bi lahko bila ta predstavitev nekoliko boljša. Imam torej nekaj vprašanj in sicer o ekspost revizijah. Kolikšen odstotek vseh zneskov oziroma plačil ste revidirali, koliko torej javnih eh, izplačil ste preverili, kar zadeva učinkovito rabo. In kar pa zadeva vaše dejavnosti, me zanima, kdo odloča o temah, ki jih raziskujete in na kakšen način, kakšen je torej postopek odločanja. In zanima me tudi, kakšni razpisi, kakšne teme nas čakajo v prihodnje. Veliko ste govorili o prispevkih v naravi. Ja, seveda je to pomembno. Ampak eh, mene zanima, kakšen je postopek vrednotanja prispevkov v naravi. Da se pripričamo, ali industrija dejansko prispeva toliko kot eh, določa mandat skupnega. Nima tudi vrednotenje družbeno-ekonomske koristi. Nek postopek že obstaja za to, ampak vsa skupna podjetja tega še ne izvajo, tako da me zanima, mhm. ali in kako to počnete vi. In povejte nam še nekaj več o avtorskih pravicah in kako se to odraža v ceni tistih izdelkov, ki izhajajo iz teh vaših raziskav. Kaj ti govorimo o 50 odstotkih javnega denarja in potem, ko so raziskave zaključene, verjetno na koncu koncev iz vsega skupaj pride nek eh, produkt in eh, v farmacevtski industriji je velik del cene tisti, ki odpade na intelektualno lastnino. Ampak tu gre za javno financiranje, zato me zanima, kako rešujete to vprašanje. Hvala lepa. Pa direktor Miljan, bite. Gospod direktor, izvolite. Uh, uh, no, začel bom s prvim vprašanjem, ki zadeva Eh, odstotek, ki smo ga pregledali, revidirali, torej nekaj čez 607 milijonov evrov javnega denarja v teh projektih. To je bilo revidirano. S tem je povezana tista številka 70 odstotkov, ki sem jo omenil prej. To se bo samo še povečevalo, kajti še vedno začenjamo z revizijami, nekatere tudi še niso bile zaključene. Tako da upamo, da bodo stvari eh, na tem področju zelo jasne. No, glede tega, kako izbiramo teme za raziskave in kakšen je eh, postopek za izbiro raziskovalnih ekip. teme izbere upravni odbor IMIA. Rekel sem, da je tam pet predstavnikov Evropske komisije in pet predstavnikov eh, podjetij VPR. Komisija ima možnost veta v tem odboru. Torej, mm, o temah se odločajo v tem odboru veliko prispevkov pri definicijah teh tem in eh, pri oblikovanju eh, teh tem prihaja tudi od zunaj, ampak odloči se v končni fazi upravni odbor. Kar se tiče postopka izbire raziskovalnih ekip, eh, pa to poteka po pravilih, ki jih vzpostavi zakonodajalec. Vsekakor obstajajo primerni postopki tudi za nadzor izbora takih ekip. Eh, tukaj imamo eh, razpise in na ta način potem izberemo kandidate. Imamo dve fazi. V prvi fazi industrijski partnerji podjetja niso še vključena in šele po tej prvi fazi, ko se izbere nek konzorcij in glede na to, kako odličen je ta konzorcij, se potem uh, povežemo tudi s farmacevsko industrijo in sodelavci na tem področju. No, poiskati moram naslednjo temo, ki ste omenjali, socialno-gospodarski vpliv. To je zelo pomembna tema in sam jo bom zelo resno imel pri svojem delu. Zdaj smo v postopku izbora neodvisne skupine, ki bo izvedla prvo socioekonomsko študijo projektov IMI. E, to bomo lahko naredili potem, ko bo nekaj projektov končanih. Zaenkrat se je končal samo en projekt s končnim poročilom. Kot veste, traja delo štiri leta. Štiri leta se izvaja projekt in potem eno leto še za zaključek projekta. Zdaj šele začenjamo zaključevati projekte in ta študija socioekonomskega učinka bo proizvedena v naslednjih šestih mesecih. Omenjali ste tudi situacijo na področju intelektualne lastnine. Imamo zelo jasno politiko. Pravila veljajo za vse partnerje. Vodilno načelo pri teh določbah pa je naslednje oziroma ima za cilj to, da se poda praktičen prispevek k izboljšanju učinkovitosti razvoja novih zdravil. Torej tisti, ki ima intelektualne pravice oziroma ne glede na to, kdo jih ima, je za nas zelo pomembno, da olajšamo eh, koriščenje teh eh, pravic intelektualne lastnine in da eh, razvijamo ta zdravila za pacijente. Zato želimo preprečiti kakršen koli zastoj na tem področju. Politika uh, imija je naklonjena temu, torej, da imamo čim bolj odprte inovacije, kolikor se le da v naših konzorcijih. Potem pa še cena, kako se intelektualna lastnina odraža pri ceni izdelkov. Zakonodajalec je vzpostavil pravila na tem področju, ampak to ne pokriva eh, tržnih odnosov, naprimer cene zdravil. Tukaj gre eh, za pristojnost držav članic eh, in to ni pristojnost Evropske komisije. Eh, Zato je za nas zelo težko odigrati tukaj kakršno koli neposredno vlogo. Težko vplivamo na to, kako bo uh, intelektualna lastnina vplivala na ceno zdravila. Upam, da sem pokril vsa vprašanja, ki jih je izpostavil gospod Marinesko. Z veseljem vam bom podal še kakšne druge podatke oziroma podrobnosti, če bi jih želeli. Hvala. Naslednji je gospod Črnecki. Sorry, uh, first of all, congratulations. Najprej čestitke za vaše novo delovno mesto. Držim pesti za vas in za vašo ekipo. Uh, hvala tudi za uh, vse delo, ki ste ga upravili do tega sestanka. Imam nekaj vprašanj. Poslali ste dokumente, kjer piše, da je bil dosežen napredek. Začeli ste tudi že razlagati te zadeve. Ampak prosim, če lahko podrobno opišete izvajanje eh, programa post, eh, torej ekspost eh, revizij in pa če lahko opišete trenutno situacijo, ko gre za Eh, zadevo plačil eh, v povezavi z dejavnostmi za pacijente. Uh, so, um, uh, I'm not quite sure. Nisem povsem prepričan, kakšne podrobnosti uh, si želite glede postopka ekspost revizije. Uh, to izvajajo eh, neodvisne eh, firme za revizijo po običajnih postopkih in načelih in to zelo podrobno. V tem postopku revizije eh, odkrivajo napake, ki so bile narejene pri dodeljevanju sredstev. Tukaj gre za človeške napake, ne gre za goljufive napake, ampak preprosto za človeške napake, ki se zgodijo zaradi nepravilne porazdelitve sredstev za en ali drugi izdatek, kot je to opisano v naših smernicah. In zato prihaja do te stopne napak. Ta stopna napak se v zadnjem času eh, zmanjšuje, prišla je tudi pod prag dveh odstotkov in to je cilj eh, za trenutno obdobje. Seveda imamo zelo podrobne eh, postopke lahko vam jih kadarkoli upišemo, vas seznanimo z njimi in upam, da bo to zadostovalo, da ste želeli podrobnosti na tem področju. Drugo vprašanje pa, eh, ne vem, če sem čisto dobro razumel. So this was uh, relevant to the. No, tukaj gre pa izvajanje, eh, za izvajanje proračuna, glede načrtovanja izdatkov in tako naprej. Ali lahko, prosim, ponovite vaše drugo vprašanje? Ga lahko ponovite, prosim? Uh. Seveda. Trenutna situacija me zanima, ko gre za izvajanje operacij plačil in pa obveznosti pri vaših dejavnostih. So the, uh, the, for, for 2013, za leto 2013 uh, eh, imamo eh, odstotek pri plačilih 97,5 odstotkov, pri obveznostih pa 99,5 odstotkov. Tukaj se držimo naših zavez, kar se tiče porabe proračuna. Uh, leta 2014 uh, eh, so bile obveznosti na ravni 99 odstotkov. Torej, še vedno smo uh, v okviru uh, tistih odstotkov, ki smo jih predvideli v delovnem programu. Hvala lepa za te informacije. Prav gotovo se bomo videli še kdaj. Želim vam obilo uspeha. Veliko direktorjev imija smo že spoznali in ne želimo si spoznati novih. Zelo lepo je, da ste se lotili dela in uh, povedati vam moram, da je imi za nas zelo pomembna organizacija, zato bi bilo za nas zelo pomembno vedeti, da bo vse dobro teklo. ITER, predstavniku ITRA ali predstavnici dajem kar besedo. Izvolite. Ja, Frau Vorsitzender, dr. Grecle. Gospa predsednica, gospa Grecle, gospodje poročevalci, gospod Črnecki, gospod Visticen in gospod eh, Marinesku, spoštovani člani in članice odbora KONT, naj se vam najprej zahvalim, da ste nam dali priložnost, eh, da vam spregovorimo. Najprej se bom predstavil. Imen je Barabaski in sem eh, vodja projektov za širše projekte, ki jih izvajamo v okviru Fusion for Energy, torej fuzija za energijo. Sem vodja oddelka eh, te fuzije in od 1. marca sem tudi direktor skupnega podjema. Fuzija za energijo ima za cilj, da eh, tudi zagotavlja prispevke v naravi za eh, projekte širšega eh, pristopa eh, v sodelovanju z japonskimi kolegi. Gre pa tudi za širše projekte ITRA v Karadašu v Južni Franciji. Ta projekt upravlja mednarodna organizacija ITER, ki je bila vzpostavljena s podpisom našega sporazuma. Fusion for Energy, torej fuzija za energijo, je samo del tega širšega pristopa. Imamo širše eh, projekte z Japonsko, ti eh, dobro napredujejo in mogoče veste, da eh, smo pri ITRU, ki je bolj zahteven projekt, zdaj v fazi, ko naslavljamo bolj zahtevne izzive iz zadnjih let. ITR bo največji eksperiment fuzije eh, v svetu, daleč največji in bo omogočil človeštvu, da bomo imeli reakcije fuzije. V eh, upravljanje je vključenih sedem agencij, Fusion for Energy je ena od njih in spet imamo prispevke v naravi, zato da se bo projekt eh, lahko zaključil. To je projekt brez precedansa. Imamo velike tehnične izzive, ki jih eh, ta projekt prinaša. In eh, zato smo v eh, zadnjih letih bili priča tudi počasnim odločitvam, pa tudi pogostim spremembam, ko je šlo za fazo izgradnje. In to se je vse izkazalo kot zelo drag projekt. Od februarja letos je. Uh, vrh menedžmenta eh, pri ITRU eh, bil zamenjan. Gospod Bernard Bigo je novi generalni direktor in je začel voditi projekt. Uvedel je eh, tudi novo miselnost pri tem projektu. Imamo tudi reformni načrt, ta je bil predstavljen in sprejet v svetu ITRA. To je bilo tudi februarja letos. Pozivamo k veliko večji integraciji ekipe ITRA teda v Karadašu, z nacionalnimi agencijami. E, to pomeni bolj integrirane projektne ekipe, potem imamo tudi projektni odbor, ki bo imel več e, pristojnosti in bo tudi imel več e, pristojnosti za izvajanje odločitev na področju projektov ITRA. Imamo tudi rezervni sklad. Eh, da bomo zagotovili, da eh, bodo eh, plačani vsi izdatki. No, po marcu imamo tudi nov upravni odbor v projektu Fusion for Energy. Imamo tudi akcijski načrt, ki ga podpira gospod Bigo, gre pa za večjo integracijo z organizacijo ITER, večjo povezanost torej. Fusion for Energy tudi želi izboljšati svoj način dela. Naj vas eh, spomnim, da je Fusion for Energy eh, vedno bil eh, deležen dobrih mnen računskega sodišča v zadnjih osmih letih, poleg tega pa smo resno jemali tudi priporočila računskega sodišča v zadnjih letih in pa prispevke tega odbora glede razrešnice za proračun za lansko leto. Zdaj delamo na novem obnovljenem eh, upravnem načrtu. Vzpostavili smo tudi sistem za oceno eh, stroškov in pa nov oddelek za vodenje projektov, ki nadzoruje stroške in pa izvajanje projekta. Na koncu pa naj povem še, da z Bigojem eh, sodelujeva tudi pri pripravi novega realističnega urnika, nove časovnice, ki ga bomo Eh, dali novembra v svet eh, programa ITER. Spoštovani člani in članice eh, tega odbora, naj zaključim. Fusion for Energy želi, da bi projekt ITER uspel. Nimamo magičnega recepta, ampak mislimo, da vzpostava novega upravnega odbora v Kadarašu, da bo prinesla izboljšave in Eh, naše zaveze se bodo na ta način lahko tudi prenesle v resničnost, torej spremenile v eh, realnost. Pripravljen sem sprejeti kakršnakoli vprašanja, ki bi jih morda imeli. Hvala. Hvala, gospod Marinec, poročevalec. Izvolite. So Hvala. Dve vprašanji bi imel. Ehm, kakšen je postopek pri imenovanju izvršnega direktorja za project Fusion for Energy, Fuzja za energijo. Komisar eh, in komisija sta k temu eh, zavezana. Celoten postopek je trajal zelo dolgo časa in ali je gospod Bigo zavezan k temu, da predstavi akcijski načrt za ITER. To je zelo pomembno kajti v tem trenutku ničesar ne vemo v zvezi s tem. Ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Rekli ste, da bo ta načrt eh, pripravljen, da bomo imeli eh, nek upravni načrt, ampak tudi akcijski načrt. Zanima nas, kdaj in kaj in s koliko denarja se bo eh, dogajalo v prihodnosti. Gospod direktor, izvolite. Hvala. No, glede prvega vprašanja, mislim, da na to ne morem odgovoriti jaz. Nominacija izvršnega direktorja za eh, fuzijo za energijo. Eh, s tem se ukvarja komisija, tako da bi komisija bila pristojna za odgovor na to vprašanje. No, lahko pa odgovorim na drugo vprašanje. Prav imate načrt. Eh, Bernarda Bigoja je upravni načrt, eh, gre za podroben dokument, eh, analizira eh, težave, s katerimi se je projekt srečeval v preteklosti, pa tudi izzive, priložnosti in tako naprej. Ta dokument je bil predstavljen v svetu februarja in ta dokument lahko zagotovimo tudi vam. Pripravljeni smo vam zagotoviti tudi tehnične podrobnosti v zvezi s projektom. No, kar je jasno iz tega načrta, pa je tudi naslednje. Namreč kako in na kakšen način bomo eh, proizvedli nov projektni načrt, novo časovnico in tudi nov profil stroškov, da bomo vključili tudi stroški. To ni lahko delo. Eh, doktor Bigo mora namreč vključiti eh, prispevke sedmih domačih agencij. Vse so podobne tej Fusion for Energy in dialog na tem področju je zapleten. Vendar pa ta dialog eh, dobro napreduje. V zadnjih mesecih smo dosegli kar nekaj napredka. Eh, gospod Bigo bo v svetu ITER eh, po februarju, torej novembra, predstavil vse te zadeve. Predstavil bo novo časovnico za ta projekt. Glede prvega vprašanja pa ne vem, ali morda komisija lahko nam odgovori. Komisijon kriegt nachher das Wort. Komisija bo dobila besedo kasneje. Prav gotovo bodo še kakšno vprašanje zadnje. Gospod Šoltes, izvolite. Uh, thank you, Flo. Madam Če. Uh... Hvala za besedo. Mi tukaj v odboru kont ne razpravljamo o samem projektu ali o tehnologiji sam kot član odbora Kont in mi vsi skupaj smo tu zato, da nadzorujemo, ali se evropska sredstva učinkovito porabljajo. Vsekakor se moramo osredotočati predvsem na ta vprašanja. Tukaj v odboru Kont se ukvarjamo tudi s poročili, ki prihajajo z Evropskega računskega sodišča. In kot veste, poročilo računskega sodišča v Litru za leto 2013 ni bilo najboljše, bilo je precej kritično. Vendar pa nažalost eh, nismo od direktorja dobili nobenih podrobnih podatkov oziroma odgovorov. Marca letos je velika večina eh, tukaj glasovala za to, da se preloži eh, razrešnica za ITER. Izpostavili smo kar nekaj kritičnih točk eh, glede eh, slabe porabe evropskih sredstev, glede zamud pri projektu, glede eh, slabega upravljanja tega skupnega podjema. No, na koncu se je plenarno zasedanje odločilo, da ITER dobi razrešnico. Rad pa bi vas spomnil na določene odstavke in mislim, da potrebujemo boljše odgovore strani direktorja. Kakšen je bil izvorni strošek projekta in kakšen je trenutni ocenjeni strošek za ta projekt? Kakšni bodo izdatki? Če si pogledamo izdatke eh, za lansko leto, vidimo, da so se ti povečevali, vse več denarja je bil deležen ta projekt in zanima me, ali so ti izdatki predvidljivi. Potem, kakšna je bila časovnica? uh, izvorno in kakšna je zdaj, kako se ocenjuje čas, ki bo potreben za izvedbo tega projekta. Pa še zadnje vprašanje, uh, nekaj v zvezi z. Uh, uh, poslovnikom oziroma kako je z osebjem. Gospod Labajova, izvolite. Um, <clears throat> I just uh, thank you, Igor, because you mentioned what I wanted to ask. I want. Hvala, tudi sama sem uh, uh, želela vprašati o pravilih za uh, osebje, ampak je to vprašanje postavil že gospod Šoltes. Sama sem avgusta obiskala ITER in Mislim, da sem ga obiskala na zadnje, 14. augusta, torej na zadnje od vseh članov iz eh, našega odbora. 14. august v Franciji, lahko si predstavljate, kako je takrat tam, ampak uh, srečala sem se z osebjem uh, tako projekta ITER kot Fusion for Energy. Bili so zelo gostoljubni, oni so tudi zelo zavezani svojemu delu, tudi reformnemu načrtu in novi upravni strukturi. Uh, zelo resno jemljajo poročilo uh, uh, računskega sodišča in pa naše pripombe. Sama sem bila kritična do naslednje teme. Pomankanje komunikacije, do tega prihaja. No, če sem lahko kritična stališča uh, skupnega podjema, bolj kot stališča odbora KONT, uh, je potem to tisti problem. Nekaj sprememb je bilo izvedenih februarja in marca. Teh sprememb nismo potem dobili. Sama sem bila ena od poročevalk za skupne podjeme eh, lansko leto. Eh, ampak eh, teh stvari, teh sprememb nisem takrat poznala. Zato sem bila zelo kritična do eh, teh zadev, ampak prosim, eh, bodite bolj komunikativni, povežite se s predstavniki eh, ITRA, da vas obvesijo o teh novih spremembah. Vesela sem, da sem eh, eh, bila tam v Tokamak, bila sem tudi znotraj obrata, kjer se bo proizvajala energija v 20, morda že v 10 letih. Čestitam tudi za mejnik, ko ste. Eh, dvignili streho, to je bil velik dosežek. Eh, vesela sem, da ste to dosegli. Čestitke eh, in prosim, če se bolj povezujete z nami, s člani Evropskega parlamenta in nas obveščate o spremembah. <laughs> Ste pa imeli zabavne počitnice. Ja. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov, imam nekaj vprašanj leta 2013 je prišlo pri 45 odstotkih pogodb do zamud leta 2014. Ne, 2014, 2013 je bil odstotek 80. Kakšne so tiste glavne posledice, ki ste jih potegnili in kakšna je analiza uh, teh razpisov? Zanima me tudi, kako daleč je dogovor z Španijo, In za nas je tudi zelo pomembno vprašanje, ali se boste držali predvidenih stroškov. 6,6 milijarde evrov je meja, ki je bila postavljena. Boste imeli dovolj ali boste potrebovali več? Hvala, izvolite. Ok, thank you. Um. Hvala za besedo. Hvala, gospa Labajeva, da ste nas obiskali v Kalarašu. To je bila za nas velika čast. Eh, eh, vse člani in članice tega odbora vabim tja. Eh, večinoma smo inženiri tam zaposleni in nismo zelo dobri s komunikacijo, to je res. Skušali pa se bomo izboljšati. Zelo pomembno se nam zdi, da vam zagotovimo prave informacije pri ITRU gre za eh, eksperiment, tudi za eksperiment upravljanja. Zdaj se še učimo in upam, da bodo vse strani imele koristi od tega. Eh, to je, gre za projekt mednarodnega sodelovanja, eh, ki obsega polovico prebivalstva celotnega sveta. Iz mojih lastnih izkušenj lahko povem, da gre za veliki ziv, izkušnje so pozitivne. Mm, soočeni smo z različnimi kulturami, vemo, da eh, smo vsi evropejci enaki, eh, ko sodelujemo s Kitajci, Japonci in drugimi. Eh, vendar pa moramo omeniti tudi pomankljivosti. No, kar se tiče načrtov, vi ste omenili zamude pri pogodbah. Načrti so bili proizvedeni pred petimi leti in to na podlagi določenih predpostavk glede učinkovitosti, ki se potem niso uresničile. Temu nismo mogli uiti. In projekt potrebuje večjo učinkovitost, potrebuje spremembe pri naših eh, sposobnostih. Eh, ta mašina, če lahko tako rečem, mora šele dobro steči in eh, naši načrti so izhajali iz nekih predpostavk o hitrosti izvajanja, ampak to se potem ni izvedlo. In s časoma so te zamude postale vse bolj vidne. Zdaj si bomo prizadevali za bolj realistično časovnico in zdaj se bom lotil tudi drugih vprašanj. Torej, realistične mejnike si moramo postaviti, tako da bomo imeli prave. Eh, profile in prave napovedi za prihodnost. Poleg tega moramo izboljšati tudi svoje sposobnosti izvajanja pogodb in pa učinkovitost. Tukaj ne gre za nakupe, ampak gre za uh, zagotavljanje vseh komponent. Uh, tehnične zmogljivosti so ključnega pomena. To pa ni tako zelo lahko, kajti nihče ni nikoli zgradil teh uh, kompetenc, teh zmogljivosti. Uh, Moramo se še učiti, to je res. Kar se tiče časa, pa z Bernardom Bigojem sodelujemo. E, nikalo bi me, da bi vam že dal neke napovedi, ampak če e, se strinjate, bi te informacije dal raj takrat, ko bodo res jasne, ko bodo zagotovljene novembra tudi v svetu. No, kar se tiče tveganj. Eh, in pa napovedi za prihodnost. Vam bomo to zagotovili skupaj z letnim poročilom, ki ga zagotavljamo v svetu ministrov. Takrat bomo dali na voljo točne informacije. Torej informacije glede urnika, glede stroškov. In to bo ključnega pomena za vse, ki sprejemajo odločitve to, kar vam lahko zdaj povem, pa je, da imamo po odločitvi sveta ministrov eh, zgornjo mejo za proračun in te zgornje meje ne bomo presegli. Bo pa prišlo do zamud pri eh, projektih, to bo naznanjeno tudi novembra. In če pride do zamud, to sabo prinaša tudi stroške, temu se ne moremo izogniti. Ampak eh, do tega ne bo prišlo pred letom 2020. No, še enkrat naj ponovim, tukaj gre za odličen projekt, ki ga opazujejo številne vlade v svetu, številne vlade od njega tudi veliko pričakujejo. Mi eh, se po svojih močeh trudimo, kar se tiče pravil izvajanja. Naj povem, da je EMC delal na tem, novembra bodo ta pravila potrjena. To bo torej v kratkem zaključeno. Zdaj se pogovarjamo eh, s špansko vlado glede obratov. Gostijo eh, nas uh, za Fusion for Energy, torej v obratih, ki niso naši za stalno. Uh, lansko leto smo se veliko pogovarjali o teh prostorih. Španska vlada pa nam je zagotovila zdaj ponudbo za stavbo, torej za stalni obrat in istočasno potekajo tudi razprave o projektu ITER v celoti. Eh, tukaj so od nas zahtevali, da preselimo eh, določene ekipe v Kadaraš, tako da se bodo bolje povezale s centralno ekipo za projekt ITER. Naša, eh, naše popraševanje se je zdaj znižalo, španska vlada pa je dala ponudbo in do oktobra se bomo odločili. Eh, tak dogovor je bil dosežen na podlagi eh, pogovorov v našem upravnem odboru. Hvala. Ah, Hvala lepa. No, saj gre z komunikacijo med inženirji, smo že kaj slabšega tudi doživeli. Dobro, nihče več se ni javil k besedi. Komisija in gospod eh, Kazmerčak mora odgovoriti na vprašanje gospoda Marineska še kaj v zvezi z projektom ITER? Izvolite. Gospa Kazmerčak, se upravičujem. Pozdravljeni, sem direktorica pri GD za energijo. Zakaj je bil direktor zaposlen, ko je bil? Upravni odbor bo zaslišal tri kandidate 6. oktobra. Takrat bo sprejeta tudi končna odločitev to bo novemu direktoratu omogočilo, da bo začel z delom decembra ali januarja. Poročevalec? Ne. Niče več se ni javil k besedi v zvezi s temo ITER, zato bomo sedaj spregovorili o FCH. Gospod Golvena, izvolite. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci odbora KONT. V veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim skupno podjetje FCH. Sem Bert de Kolvener, sem direktor tega skupnega podjetja in sem tudi inženir. Najprej se vam želim zahvaliti za podeljeno razrešnico hvala za razpravo marca in hvala za potrditev na plenarnem zasedanju aprila. Mislim, da je to rezultat dobrega sodelovanja v ekipi in tudi z skupino strokovnjakov iz računskega sodišča. Evropa si je zastavila zelo visoke cilje glede zmanjšanja izpustov do leta 2050, torej za 80 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 90. Preučiti moramo energetsko odvisnost, upoštevati moramo tehnološko rast, gorivne celice in vodik. To so ključni gradniki, ki lahko prispevajo k temu rezultatu. Kot eh, del strateškega načrta so gorivne celice čist tih in učinkovit način za ustvarjanje energije iz vodika. Proces seveda teče tudi v drugo smer. Eh, glede tehnologije ne bom dolgovezil, odgovorim lahko na vsa vprašanja, ki jih mora biti imate. Ampak, če želimo izvajati četrti energetski vektor, torej nafta, zemljski plin in električna energija, Če želimo torej še ta četrti vektor, bomo morali vložiti veliko dela. To pomeni, da se bodo morali vsi vključiti v delo. Javne oblasti, Evropska komisija, Evropska industrija v zvezi z gorivnimi celicami in vodikom, pa tudi raziskovalska skupnost. In prav to si sedaj poskušamo eh, doseči. Gre za javno-zasebno partnerstvo, glavni člani so komisija, industrija in raziskovalci in ti so odgovorni za tehnično agendo za to, da bo ta tehnologija pripravljena na uvedbo. V skladu z mandatom sledimo FP7, sedaj pa obzorju 2020. Z donacijami ali nepovratnimi sredstvi podpiramo raziskave na tem področju. Naj vam podam nekaj številk. 155 projektov imamo, 1266 posameznih projektov udeležencev imamo več kot 500 je prejemnikov, 31 odstotkov raziskovalskih centrov sodeluje in 63 zasebnih podjetij, 27 odstotkov od teh so MSP. To je več kot opreče za FP7, kar je 18 odstotkov. Naš sektor zaznamuje visoka participacija MSP-jev. Veliko je prednosti zaradi tega, seveda pa tudi nekaj pomankljivosti. Prav tako smo dosegli nekaj zelo dobrih rezultatov. Leta 2012-2013 smo izvedli študijo, v kateri smo navedli, kaj se dogaja v posameznih družbah, kakšne so prednosti, prednosti programa, prednosti tehnologije. Letni promet se povečuje približno 10 odstotkov na leto za ta podjetja. Izdatki za raziskave se povečuje 8 odstotkov na leto in stopnja uporabe projektov je 6 odstotkov, torej 6 odstotkov višja vsako leto. To so kazalniki uspešnosti in vidimo lahko, da industrija raste. Še nekaj je zelo pomembno in sicer povečanje števila delovnih mest. 6 odstotkov delovnih mest več imamo vsako leto. Seveda naša skupnost ni tako velika kot eh, industrija plina, zemeljskega plina ali nafte oziroma elektrike. Vseeno pa gre za občutno rast. Vse skupaj je povezano tudi s pravicami intelektualne lastnine. 16 odstotkov več patentov je, povprečje za industrijo pa je bilo samo 1,5 odstotka. In še nekaj vprašanj, na katere smo že slišali odgovore. In sicer gre za ustrezno rabo javnih virov. Sveda, izzivi tehnologije so nam znani, proračun imamo, poskrbeti moramo, da vse teklo tako, kot je treba. Agenda, tu bom začel. Agendo potrdi upravni odbor, člani so komisija, raziskovalci in industrija, direktor poda predlog, seveda na osnovi informacij, ki jih zagotovi industrija. Industrija je tista, ki najbolje pozna morebiten razvoj te tehnologije. Uh, industrija pozna različne cikle iteracij, zato da dobimo vedno znova nove generacije, vidi lahko, kje so priložnosti in kje so izzivi. Javno zasebno partnerstvo pomeni, da potrebujemo komplementarnost. Imamo finance z javne strani in to je dopolnjeno z zasebne strani. Gre za majhne razlike med FP7 in obzorjem 2020. V FP7 smo imeli prispevke v naravi. Industrija bi morala zagotoviti enak znesek kot javne ustanove v tekočih projektih. Torej, na koncu skupni znesek bi moral biti enak. Vsaj 450 milijonov, trenutno smo pri 430 milijonih, nekaj projektov še teče, ampak eh, mislim, da smo. Nadzadeva dodatne dejavnosti, to je del obzorja 2020, vsako leto moramo pri potrditvi letnega programa v industriji pripraviti načrt naložb v prihodnjem letu. Naprimer, ta trenutek tečejo razprave o letnem delovnem programu za leto 2016. Industrija pa bo pripravila svoje naložbe, ki niso povezane z našim projektom, ampak s tehnologijo. Januarja in marca bodo poročali o dosežkih. Januarja bodo poročali o nepotrjenih dosežkih za preteklo leto, marca pa bodo to potrjeni dosežki. To je povezano z komplementarnostjo med industrijo in javnimi sredstvi. V zvezi s stopnjami napak, stopnje napak, kakor smo že slišali, so posledica človeških napak. Ljudje pač delajo napake. Če se napaka stori in se potem popravi, potem napake ni več. To je filozofija, ki ji sledimo. To je del našega nadzornega sistema. Ne gre samo za nadzor ex post, nadzor teče tudi ex ante in ex post skozi vso administracijo. Nekaj številk, to je v razrešnici tudi navedeno, do konca leta 2014 je bila stopnja napake 1,14 odstotka to je denar, ki se najverjetneje ni ustrezno uporabil. Kar zadeva revizije, v revizijah smo napake popravili. Odkrili smo jih in popravili. Revizija leta 2014, porabili smo 245 tisoč evrov, pokrili smo 26 odstotkov skupnega proračuna. To pomeni, da smo finančno pokritost upoštevali ne samo posamezne prejemnike. Kar zadeva socialno-ekonomske prednosti, to sem že razložil, podal sem nekaj ključnih številk v zvezi z industrijo, ampak čaka nas še nekaj dela, kaj ti za trenutne tehnologije, torej za nafto, plin in elektriko, Vemo, da so to pomembni partnerji, prepričati pa jih moramo, da bomo z načrtom uspeli le, če bo vse teklo gladko in koherentno. Gorivne celice in vodik sta ključen element pri tem, kar zadeva IP, uporaba teh izdelkov. V dogovoru konzorcija je navedeno, kako bo to teklo in seveda sledimo pristopu iz obzorja 2020, kar zadeva odobritve za plačila in odobritve za prevzem obveznosti. Cilj je, da dosežemo 100 odstotkov, vendar, če obstajajo projekti, ki niso uspešni, potem jih ustavim. Potem bo naša stopnja izvajanja nižja, vendar mislim, da je to prednost za davkoplačevalce. Mi nismo dobrodelna organizacija. Mi smo tukaj zato, da upravimo delo. Če delo ne teče tako, kot je treba, potem seveda ukrepamo. Hvala lepa še enkrat za priložnost, da ste mi dali besedo. Seveda sem pripravljen odgovoriti na vsa vprašanja. Če je mogoče, bom to storil zdaj, drugače pa pisno. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi poročevalec, gospod Marinesko, potem pa gospod Črnecki. Thank you, chair. Hvala lepa. Samo eno vprašanje imam. Ko je FCH prešel na drugo stopnjo, torej FCH 2, me zanima, ali bomo podali razrešnico tudi za leto 2014. Kajti, ta korak je bil izveden junija lani torej leta 2014. Zanima me, ali bomo imeli poročilo o dejavnostih SCH -ja do takrat, do takrat, ko vložimo razrešnico za leto 2014. Ne vem, poročilo lahko pripravi komisija ali nek drug neodvisni organ, vendar mislim, da potrebujemo poročilo v zvezi z dejavnostmi FCH 1. Gospod direktor. Hvala lepa za vaše vprašanje. Ne morem odgovarjati v imenu komisije. Nekdo je omenjal komisijo, ampak eh, z naše strani lahko rečem, da običajno vsako leto objavimo poročilo o letnih dejavnostih, v katerem združimo dejavnosti iz prejšnjega leta. Prav tako imamo tudi dneve, ko pregledujemo dejavnosti, to je običajno novembra, to pomeni, da pregledamo vse tekoče projekte, gre za predstavitev stanja posameznih projektov. In seveda to je združeno v knjižici, za lansko leto je knjižica na voljo. Novembra letos pa bo to seveda na voljo tudi za tekoče leto. Hvala. Tudi sama sem na seznamu govornikov. Skupna podjetja so PPP, torej javno-zasebna partnerstva, težko je to nadzirati. Poskušali smo pridobiti več informacij, odpraviti vrzeli na tem področju. Kakšna je, po vašem mnenju, dodana vrednost te konstrukcije? Kakšne so vaše izkušnje? ali je ta konstrukcija dobra ali bi morali zadeve zastaviti nekoliko drugače. Torej, industrija naj sodeluje ali ne. Kakšno je vaše mnenje o vsem tem? Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje. Najbolj pomembne besede v našem nazivu in nazivu vseh skupnih podjetij je beseda skupno. V našem skupnem podjetju pa tudi kolegice in kolegi se bodo strinjali, smo ugotovili, da smo ustvarili zanesljivo in cenovno dostopno platformo za določeno vrsto tehnologije. Vsa Evropa in vsa Evropa se lahko sreča, govori o tem, katera tehnologija je obetajoča, katera tehnologija zagotavlja rezultate in kako jo lahko razvijamo še naprej. Prepričan sem, da brez FCH-ja ne bi imeli tehnologije gorivnih celic in vodika. Najboljši rezultat je, da se ustvarja platforma in sinergije. Gre za tekoči vidik projekta na evropski ravni. To pomeni, da se vključi lahko vsak akter z vse Evrope. Hvala. Hvala lepa. To je zelo konkretno in uh, res smo nekaj izvedeli. Zanima pa me, ali lahko kaj poveste o preglednosti? Mi si vedno želimo več preglednosti. Kaj menite o tem? Je zaradi zasnove to težje? Kaj menite o tem? Tukaj se oziram nazaj na vprašanje o komuniciranju. Mislim, da bi morali izboljšati kanale komuniciranja. Z veseljem bom odgovoril na vsa vaše vprašanja. Delamo v zelo zanesljivem načinu delovanja, preverljivem načinu delovanja imamo veliko nadzornih sistemov in eh, gre za vprašanje boljšega komuniciranja. Kakšni so naši nameni? Sporočati moramo, kje smo, enako velja za poročilo gospoda Marineska. Prav tako vam moramo bolje sporočati o tem, kak, kaj bomo počeli v prihodnosti. Prav tako mislim, da moramo sprejeti določene konkretne ukrepe za to, da izboljšamo komuniciranja. Kmalo načrtujemo dejavnosti v okviru Evropskih dni za inovacije in razložili vam bomo skupno podjetje kot instrument. Kaj to pomeni, kako sodelujemo javne oblasti, komisija, industrija, raziskovalna skupnost in kako lahko najdemo poti za sodelovanje naprej. Z direktorji se redno sestajamo in govorimo o tem, kako bi lahko zadeve počeli še bolje. Hvala. Um, Hvala lepa se že veselimo in eh, prav gotovo se bomo oglasili pri vas na razstavi. S tem je te točke konec. Hvala lepa za izmenjavo mnen. Torej izmenjava mnen za leto 2013 in leto 2014. To smo sedaj imeli po odločitvi in tega nismo želeli ocenjevati kot neke vrste uspešnost, ampak želeli smo imeti izmenjavo mnen, zato da bi lahko govorili o pomankljivi preglednosti in o vrzelih na področju nadzora. Izkušnje zadnjih dveh let so bile odločilnega pomena za nas in zato je za nas tudi zelo pomembno, da se o tem spregovori zato da se izognemo velikim in majhnim katastrofam že od samega začetka. Hvala lepa, želim vam obilo uspeha in vidimo se naslednje leto, ko bomo govorili o razrešnici za leto 2014. Takrat boste posredovali še več podatkov in dejstev. Hvala lepa in končali smo z vami. 16. точка. No. Zdaj moram preveriti, ali so vsi udeleženci tukaj. Poročevalec je gospod Jens Gajer in gre za skupno zasedanje z odborom AFET. Skupnja zasedanja so vedno zelo zapletena, zato bom mm, začasno prekinila sejo, da se nam pridružijo tudi kolegice in kolegi iz AFET-a. wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Nadaljujemo. Pozdravljamo odbora za, predsednika odbora za zunanje zadeve gospoda Broka in člane odbora AFET, ki so se oglasili pri nas v zvezi z posebnim poročilom Evropskega računskega sodišča, policijska misija EU v Afganistanu. Zelo nas veseli, da je bilo mogoče organizirati to skupno zasedanje. Veselimo se že sodelovanja in odbor AFET je vedno pripravljen na skupno delo in to cenimo. Pozdravljamo gospoda Vesberga, pristojnega člana Evropskega sodišča, ki mu kar dajem besedo. Izvolite. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami, da vam predstavim posebno poročilo v zvezi z revizijo, ki jo je izvedlo računsko sodišče o misiji v Afganistanu. 15. junija 2007 se je začela ta operacija, to je civilna misija SVOP, ki podpira reforme afganistanske vlade, zato da bi izboljšali delovanje policije in vojske v okviru načel pravne države. Prav tako pa je treba spoštovati človekove pravice. Skupni stroški za obdobje 2007 do decembra 2014 so bili približno 400 milijonov evrov. Revizija je ocenjevala, ali je bila misija EUPOL Afganistan učinkovita pri doseganju rezultatov. Pri tej oceni je bilo treba upoštevati težke okoliščine, v katerih je misija delovala. Odločili smo se, da bomo obiskali mesto samo, sam sem bil v Kabulu in sami smo si pogledali, v kako težkih okoliščinah delajo pri Eupolu vsak dan. Zelo natančno smo preučili načrtovanje misije, operativno podporo, ki jo dobi, prav tako smo preučili operativne in koordinacijske vidike, ocenili pa smo tudi rezultate in uh, vzdržnost dosežkov. In glede na to, da se misija zaključuje do leta 2016, bi je naj bilo konec, in v luči tega smo preučili tudi načrt umika. Ni naša naloga pod vprašaj postavljati političnih odločitev. Zato smo se pri reviziji posvečali vprašanjem dobrega upravljanja in v zvezi s tem vam bom predstavil nekaj sklepov. V splošnem sodišče meni, da je Leopold dosegel mešane rezultate. Naj vam podam še nekaj elementov, ki podpirajo ta sklep. Začetek misije Leopold je bil težak. Težave so bile na področju logistike, na področju zaposlovanja, na področju vodstva in vse to je oviralo ustrezno vzpostavitev misije v Afganistanu. Vendar s časoma so se te težave odpravile vse to določene mere in danes lahko rečemo, da so pustili svoj pečat v reformi policijskega sektorja v Afganistanu. Kar zadeva koordinacijo, Eupolu ni uspelo združiti vseh prizadevanj Evrope v enem okviru. Vendar dejansko so si poskušali spodbujati mednarodno sodelovanje in izboljšave so bile vidne. Kar zadeva poročanje, sodišče je ugotovilo, da je bilo načrtovanje prožno in poročanje se je izboljšalo, vendar ni bilo standardiziranih smernic za SVOP, prav tako ni bilo centralnega registra za upravljanje misij SVOP. Pri rezultatih smo najprej preučevali dosežke, v smislu treh glavnih smernic Eupola. Pri dveh od treh smernic je misija dosegla napredek. Potem smo se odločili za natančen pregled rezultatov, preučili smo vzorec vsakih dejavnosti, ugotovili smo, da so bili pri Eupolu najbolj uspešni na področju usposabljanja, pri mentorstvu, prav tako pa smo ugotovili nekaj pomankljivosti na področju Eupola ali pa so k slabim rezultatom prispevali zonani dejavniki. Vzdržnost je v veliki meri odvisna od lastništva Afganistancev. Finančna vzdržnost in eh, varnost sta vprašanji, ki jih ne moremo zanemariti. Na osnovi naših opazovanj smo pripravili poročilo. In v poročilu smo podali nekaj priporočil in vidite lahko, da ta priporočila niso povezana samo z misijo EUPOLA, ampak jih lahko uporabimo tudi za druge misije SVOP. V poročilu najprej navajamo, da bi SZD moral sodelovati z državami članicami zato, da bodo misije SVOP v prihodnosti dobile dovolj tehničnih, finančnih in kadrovskih sredstev, zato da bodo lahko delovali v skladu z načrti. V tako težkih okoliščinah je misiji treba pomagati na vse mogoče načine, zato da misija začne delovati čim prej. Priprave so torej ključni del misije. Prav tako priporočamo, da SZD in komisija razvijeta podporne funkcije, zato da bi pomagali pri učinkoviti in hitri uvedbi misij. Prav tako navajamo več ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli v ta namen. Da bi izboljšali učinkovitost vsake dejavnosti, smo opozorili na uspešne vidike in vključili nekaj praktičnih priporočil. Sami smo naprimer lahko videli, kako uspešen je bil pristop tisti, ki so izvajali usposabljanje in kako dobro je sodelovanje s partnersko državo. Ta pristop se mora nadaljevati. Vzdržnost je pomembno vprašanje v Afganistanu. Tukaj se pojavlja veliko izzivov, zato je zelo pomembno, da se vidik vzdržnosti vključi že v fazo načrtovanja. In na koncu še nekaj. Skupna obsežna strategija mora biti razvita zato da bo jasno, kako bo misija prišla do zaključka, zato da ne bi na koncu, na primer, ostalo veliko sredstev neporabljenih. Če bodo naša priporočila pomagala izboljšati učinkovitost misije EUPOL, pa ne samo te misije, ampak tudi drugih misij, potem bo poročilo zelo koristno. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Hvala lepa, gospod Vesberg. No, poročilo je že nekoliko depresivno. Poročevalec je Jens Geier, on je za nas pripravil že poročilo na lasno pobudo o Afganistanu in zato ga obravnavamo kot neke vrste strokovnjaka. Hvala lepa za lepe besede. No, jaz nisem depresiven, ko berem to poročilo, gospa predsednica. Hvala lepa gospodu Vesbergu in njegovi skupini sodelavcev. Najprej dva komentarja. Mislim, da je bilo dobro, da sodišče upošteva težke okoliščine. Je opolje res delo v težkih okoliščinah in uh, mislim, da je res dobro, da poročilo upošteva dosežene politične cilje te misije. Prav tako so ustrezno upoštevali napake, torej napake so bile storjene, ampak treba je to upoštevati v okolju, v katerem so ljudje delali. To je primern pristop. Imam vtis, da če ne bi pristopili tako, bi lahko dosegli slabše rezultate. Sam bom kratko dopolnil svoj delovni dokument. V veliko veselje mi je bilo, da je gospod Vesberg ustrezno obravnaval to misijo. Eupol je del SVOP-a, misija. V tem vedno pomembnejšem političnem področju, je bila izvedena. Naloga je bila, da reformirajo notranje ministrstvo, da profesionalizirajo policijo in da policijo vključijo v sistem pravosodja. Pri dveh od treh ciljev so dosegli merljive rezultate in zato je po mojem mnenju ta misija delno uspešna. Eupol je stal 400 milijonov evrov. Stroški so torej občutni, ampak eh, mislim, da je politično bil dosežen dober rezultat. Mi pa moramo sedaj eh, iskati mesta, kjer bi zadeve lahko izboljšali v prihodnih misijah v okviru SVOP. Pozbiram sklepe sodišča, da je Eopol res trpel zaradi tega, ker države članice niso zagotovile ustreznih tehničnih, kadrovskih in finančnih sredstev pravočasno. Prav tako povdarjam, da je treba zagotoviti podporne storitve na začetku misije. To je treba storiti tudi v sodelovanju z državami članicami. Prav tako se mi zdi zelo pomembno, da upoštevamo, da je v tej državi delovalo več delov evropskih institucij in ti deli niso med seboj ustrezno sodelovali. V prihodnosti moramo to izboljšati. Komisija je rekla, da ni igrala nobene vloge, zato ker sodelovanje pač ni del uh, njihovih nalog v začetku, ampak če je tako, potem bi pač to morali navesti v naloge misije. Misija SVOP mora biti ustrezno zastavljena in to tako, da prihaja do sodelovanja po možnosti seveda z drugimi deli institucij Evropske unije. Prav tako mislim, da bi E SZD in komisija morala še naprej spremljati razvoj afganistanske policije. Gospod Vesberg je omenil konec misije. Mislim, da bomo morali davkoplačevalcem razložiti, kako in zakaj je prišlo do poslabšanja afganistanskih policijskih sil po odhodu, če bo do tega prišlo teh 400 milijonov potem ne bo vzdržno porabljenih. Zato lepo prosim tudi kolegice in kolege iz AFETA, da v prihodnosti pri svojih razpravah in sklepih upoštevajo, da je treba spremljati razvoj afganistanske policije, razvoj države. To je prav gotovo odločujoč dejavnik, ki ga moramo imeti pred očmi. In tudi v prihodnosti moramo biti pripravljeni nuditi pomoč tukaj. Gospa predsednica je opozorila, da sem pred nekaj leti že pripravil poročilo na lasno pobudo o tem, kako se porablja denar v Afganistanu. Gre za LOTFO, to je razvojni program Združenih narodov. Mislim pa, da bi morala SSD prispevati k temu, da se izboljša delovanje lotve in da bi izboljšali tudi delovanje razvojnega programa Združenih narodov. Mislim, da bi morali preveriti tudi skrbniške sklade Evropske unije in tudi delovanje vseh tistih, ki sodelujejo pri tem. To ni nekaj težkega, UNDP bi prav gotovo lahko storil kaj, česar EU ne more, ampak če komisija upravlja z skladi v ta namen, potem lahko tudi mi dosežemo nek prispevek. Mislim pa, da bi bil politični cilj tako lažje dosegljiv. Veseli me tudi, da je EUPOL upošteval enakost pri usposabljanju ste to upoštevali, ampak lahko bi bili še boljši. Poročilo sodišča upošteva tudi zaposlovanje. Sodišče ugotavlja, da je Eupol pri izvajanju projektov trpel zaradi upravnih ovir, mislim, da bi bilo dobro, če bi te postopke poenostavili. In to je seveda zelo pomembno. Politični cilj misije je pomemben element in odbor kont mora to upoštevati pri svoji oceni. Ne smemo pozabiti, da gre za doseganje politi političnih ciljev, seveda pa v določenih okoliščinah moramo razumeti, da zadeve ne tečejo v skladu z najstrožjimi pravili. Tudi tukaj je Evropsko računsko sodišče zadeve ustrezno obravnavalo, vsaj po mojem mnenju. To sem lahko prebral v posebnem poročilu računskega sodišča. Veselim se, da imamo torej politično oceno delovanja. Evropsko sodišče je zelo profesionalno, dobro so upravili svoje delo. Hvala lepa še enkrat računskemu sodišču za to uravnoteženo poročilo in veselim se že razprave. Hvala. Ja, vielen Dank. Also, ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass bei Gesamtkosten von. Hvala lepa. Ne, samo povem, da pri skupnih stroških 400 milijonov evrov eh, gre tretjina za lastno eh, varnost. In potem ugotovimo, da smo v bistvu daleč stran od cilja. Je treba zastaviti temeljno vprašanje, ali takšne misije s toliko malo denarja v tako težkem okolju sploh eh, so smiselne. Vsaj tako jaz razumem to poročilo. Tako da ta odbor se nikoli ni ukvarjal z nekimi malenkostnimi težavami pri javnih naročilih, ampak zadnja reforma eh, proračunskih eh, pravil je resnično tu veliko zadev rešila, tako da teh problemov danes ne bi več smelo biti vsaj komisija nam to eh, sporoča. Z določenimi manjšimi reformami bomo stvari poskušali še korigirati. Za zunanjo službo pa pozdravljam posla eh, Palevriko in Palmari. Kdo bo prvi spregovoril na temo tega poročila? Merci Madame la Présidente. Hvala, gospa predsednica, dejansko z velikim zanimanjem gledamo na poročilo računskega sodišča in eh, vidimo, da to tudi odgovarja na zahteve, tako obstaja misije kot eh, službe za znanje delovanje. Kot eh, ugotavlja poročilo, ugotavljamo, da je to eno najbolj zapletenih okolij, v katerih je kdaj potekala misija SVOP. Več priporočil je že upoštevala sama misija, komisija in uh, služba za nadaljevanje, sploh ko gre za integrovanje misije, pa tudi ko gre za podporo, ki se nudi. Misiji tu v glavnem štabu v Bruslju. Imamo tudi že načrt za izvedbo ostalih priporočil določena druga priporočila sodišča so nekoliko, recimo temu, zastarela, saj gre za priporočila, ki so zatevala začetek same misije, tako da te stvari so že opravljene. V odgovoru, ki smo ga pripravili. Vidite, da nekoliko drugače razumemo stvari. E, to je pokazal tudi poročevalec, ko gre za ulogo te misije v smislu koordinacije. Seveda, misija se e, mora koordinirati, ampak e, dejstvo je, da. in je na odločitev držav članic zadeva potekala eh, drugače, kar zadeva samo percepcijo in pa kar zadeva dosežne rezultate. V smislu mentorstva in pa eh, svetovanja pa smo pripravljeni na nadaljne ukrepe, seveda pa sem pripravljen odgovoriti na morebitna vprašanja, če leta so. Kolega Brok, želite besedo? Ja, z veseljem izpolnim vašo željo. Pa tudi nisem. Ich bedanke mich sehr herzlich äh, bei den Vertretern des Richtungshofes. Torej, hvala predstavnikom računskega sodišča, äh, službe za nadaljevanje in seveda kolegu äh, Gajerju. Mislim, da je to kar eh, poučno. Pozitivno pri tem poročilu je, da z vedika eksistence službe za nadaljevanje prihaja do izboljšanja koordinacije. To seveda še ni dovolj, ampak vsekakor prihaja do izboljšav, tako da mislim, da lahko ugotovimo, da smo na pravi poti. Naslednja zadeva, tu treba povezati z vprašanjem vzdržnosti teh okrepov in to se mi zdi kar osrednja zadeva. Pogosto pri teh emisijah vidimo, da imamo posamezne ukrepe, pri katerih ne vemo natančno, kakšne cilje sploh zasledujemo. Tako da mislim, da gre tu predvsem za vprašanje, kako vse skupaj lahko izboljšamo. Je pa to seveda povezano tudi s tem, da mora tudi politika tu podati določene odgovore. Ne vem sicer, koliko je politika prispevala k eh, trajnosti in vzdržnosti v Afganistanu. To je torej kritika politike, ne tega programa je pa dejstvo, da je prišlo do številnih napačnih političnih odločitev in zato za napačne politične odločitve računsko sodišče pač ni krivo, to je naša odgovornost, tako da če prihaja do kritik naših projektov, je treba tudi povleči ustrezne konsekvence, ker zadeva napačne politične odločitve. No in vprašanje zdaj je, kako zagotoviti boljšo koordinacijo, boljše usklajevanje. Pomembno tudi je, da je potrebno vse misije EU spraviti pod eh, en sam dežnik, eh, torej pod vodstvo službe za nadaljevanje in komisije. Ampak, če pogledamo to poročilo, je to odločilno tudi z vidika pomankanje, pomankanje sodelovanja med eh, Unijo in članicami. In tudi to je eno ključnih vprašanj in to velja ne le za to misijo, to smo videli tudi v Maliju, na vojaškem področju in tudi drugot dejstvo je, da države članice po sprejetju zavez potem prepozno zagotovijo eh, materialna sredstva in eh, vojaško osebje. In eh, zaradi premalo opreme in ljudi je sam začetek teh misij problematičen. Tako da tu gre za vprašanje kako države članice nekoliko bolj spodbosti, da se stvari odvijajo hitreje. Lahko bi povedal še veliko tovrstnih stvari zdaj v zvezi z begunsko krizo in z napak, napakami držav članic eh, in da se te morda prepozno spomnijo na svoje zaveze. Zato, da stvari konec koncev imajo nek učinek. V, v državah kot je Afganistan je smiselno ukrepati le, če imaš takoj na voljo dovolj denarja, kadrov in materijala. ker če pogledamo, kako dolgo traja priprava takšne misije, je potem rezultat že na začetku obsojen na eh, neuspeh, ker preprosto stvari trajajo predolgo in se pripravljajo predolgo in to ugotavlja tudi Evropsko računsko sodišče. Vsekakor cenimo pripravljenost na spremembe, predvsem v službi za nane delovanje, ampak eh, kar zadeva države članice, pa stvari niso tako v redu. In dejstvo je, da moramo te stvari jasno in javno povedati. Namreč so deležniki tisti, ki so odgovorni, odgovorni za eh, te napake in to so države članice. Če tega ne bomo jasno povedali, potem bomo v velikih težavah. Tako da še enkrat hvala lepa. To je v bistvu edino, kar sem eh, hotel povedati, kajti to se mi zdi najbolj uh, ključno in to ne le uh, v primeru Afganistana, ampak je to, mislim, da prav učni primer za vse druge e, primere. In gospoda Gajerja je bil vsekakor spodbudil k temu, da v svojem poročilu morda to točko še nekoliko bolj izpostavi v svojem poročilu. Hvala lepa. Ja, tudi jaz mislim, da moramo zastaviti veliko vprašanj. Dejstvo, da imamo takšno misijo tam, eh, da imamo posebnega predstavnika, ki je tam z desetimi eh, ljudmi, to seveda pomeni številne stroške, brez kakšne velike dodane vrednosti, potem je to tudi predstavništvo EU, ki tudi skuša stvari koordinirati, pa tudi ne dovolj. Tako da mislim, da mora zdaj svet zastaviti vprašanje, no koliko davkoplačevalskega denarja bomo še porabili eh, pri tej zgodbi. In to je čisto vseeno, ali gre za nacionalna sredstva ali evropska sredstva, kajti ne mislim, da je dejstvo, da to poročilo izpostavlja vprašanja mm, glede ravnanja držav članic in tistih, ki so odgovorni za organizacijo, kajti vemo, da je zunanja politika težka zgodba tudi za Evropski parlament. Nekaj se vas je prijavilo k besedi, gospa Šmit. Ja, hvala. Moje vprašanje bo zelo nediplomatsko, pa vendarle menim, da ga je treba postaviti. In sicer je zelo enostavno to vprašanje, ali je teh 400 eh, milijonov bilo učinkovito porabljenih ali ne. Mm, tega zaključka nisem eh, zaznala v predstavitvi niti ne v poročilu. Enostavno je seveda reči, ja, to je pač misija, stvari pač delamo, eh, potem rečemo, ja, to je pozitivno, to ni toliko pozitivno, ampak če tudi je tisto pozitivno še tako zelo majhno ali veliko, kakorkoli, skratko, tisto pozitivno se vedno izpostavlja, negativno se vedno nekoliko uh, manj izpostavlja. Tako da mislim, da treba konkretno povedati, se je pod črto zadeva splačala, je bil denar smiselno porabljen, da ali ne. In naslednje vprašanje, priporočila računskega sodišča, vedno uh, Eh, pravimo ja, priporočilo je takšno in računsko sodišče pravi ja, upamo, da bo to upoštevano pri naslednjih eh, ukrepih in tako naprej. Ampak gledajte, imamo računsko sodišče, računsko sodišče je podalo eh, priporočila in mislim, da je nujno, da se to tudi obravnava in seveda je potrebno te, ta priporočila tudi uveljaviti. Dejstvo je, da se moramo naučiti kaj iz tega. Odgovorni smo za to, da se denar učinkovito uporablja. Nisem ne vem kako dolgo poslanka v Evropskem parlamentu, ampak da le mislim, da je treba na koncu koncev priti do točke, ko se lahko vprašamo. Ja, denar je bil učinkovito uporabljen in priporočila računskega sedišča smo potem pri nadaljnih eh, aktivnostih upoštevali in le na ta način mislim, da eh, lahko postopamo odgovorno. Ja, jasno vprašanje za predstavnika službe za znanje delovanje, upamo tudi na jasen odgovor. Izvolite. Hvala. Ja, bolj bi si mislil, da to vprašanje je za računsko sodišče, ampak eh, z veseljem odgovorim. Ja, to je vsekakor zelo upravičeno vprašanje. Mislim, da ga upravičeno zastavljate. 400 milijonov evrov je veliko denarja, tu se strinjam z vami. In vedeti morate, da države članice zelo dobro vedo, kakšna je cena, je to še posebej, ko gre za izgube vojaškega osebja. Kot veste, smo v letu 2014 eh, izgubili kar nekaj posameznikov, eh, danskega varnostnika v začetku leta in še enega nedavno. Na splošno pa so države članice tiste, ki se odločajo o tem, kakšno politično težjo dajo določeni zadevi, tudi koliko finančne eh, ga angažmaja želijo v določeni državi. Tako da gre po prvi vrsti za politično angažiranost, eh, preden eh, se potem lotimo samega mandata misije in pa rezultatov, ki jih misija dosega. Mislim, da je denar bil dobro porabljen, najbolje pač v danih okoliščinah. Prej smo govorili o trajnosti in vzdržnosti te misije. Uh, ki je od samega začetka dosegla velik napredek in se zdaj lahko sredotoča na tista področja, kjer lahko pričakujemo določene trajne rezultate, naprimer, ko gre za krepitev afganistanskih eh, kapacitet za usposabljanje, kar je ključnega pomena, torej usposabljanje na ravni eh, afganistanskih oblasti. E, pomembno je, da torej v Afganistanu spostavimo ustrezne kapacitete za to, da oni počnejo tisto, kar smo mi e, počeli od začetka. In to je ena e, eno ključnih prizadevanj tega, te misije, torej vzpostavitev centra za policijsko usposabljanje v Afganistanu. Prišlo je do številnih eh, izboljšav na področju usposabljanja, tudi na področju krepitve policijskih sil, eh, kar zadeva pa pravosodje, tudi tu je dosežen velik napredek. Stvari niso seveda takoj vidne, kot veste, so stvari z področja pravne države počasne, ampak vendar je napredek je in pomembno je, da se zavedamo, da so tu tudi eh, sinergije z drugimi eh, službami EU, eh, tudi predstavništvom Evropske komisije in konec konca tudi države članice, od samega začetka pa naj gre za Nemčijo, Italijo, Združeno kraljestvo, vse te so tudi zelo angažirane na področju vladavine prava. Gospa Pitera. Hvala lepa, gospa predsednica. Moram reči, da to poročilo ni ravno najbolj optimistično, kajti kaže na številne probleme z delavci, kajti imamo različne programe različnih organizacij, potem eh, imamo tu probleme prostovoljcev v Afganistanu, imamo probleme s strokovnjaki, imamo probleme z organizacijo pisarn na terenu, eh, potem so tudi dvomi, kar zadeva eh, trajnosti doseženih Eh, ciljev in imam tudi določene pomisleke, kar zadeva porabo javnih sredstev. V točki 74 piše, da po proračunskih podatkih EOPOL v Afganistanu imamo 146 oklepnikov, od katerih je bilo le nekaj uporabljenih eh, in eh, EOPOL je le sedem vozil opredelil kot ne uporabnih, ostale so v uporabi eh, in sicer so v dobrem ali novem stanju. Trikrat smo podaljšali rok za zaključitev misije, najprej do leta 2012, potem 2014, potem eh, do decembra 2016. V roku 2015 se je zamenjal šef in pa tudi namestnik eh, šefa Evropola. Tako da mene zanima tole. Ali se bo spremenil način vodenja misije, da se bodo dosegali cilji, tako z vidika organizacije kot z drugih vidikov, kajti stroški so zelo visoki. In prav tako v tem poročilu ne vidim, kako se posamezne države tu angažirajo. Vem, da ko gre za Polsko, imamo tri eh, strokovnjake na področju policijskega dela, ki tam sodelujo. Ne vem, kakšen je delež drugih držav v tej misiji. To sta torej moje dve glavni vprašanji. Kaj se bo spremenilo v smislu upravljanja glede na spremembo vodstva in drugo, kako izgleda torej delež posameznih držav članic v sami misiji. Predstavnik službe za nadaljevanje. Ne bom zdaj govoril v imenu držav članic, kajti vprašanje je bilo, kakšna je angažiranost držav članic, tako da lahko samo spregovorim v imenu službe za nadelovanje. Nimam zdaj tu pred seboj preglednice prispevkov posameznih držav članic, eh, lahko vam to posredujemo. Ampak kot veste, so države članice tiste, ki odločajo o obsegu misije, o strukturi misije in kot eh, je bilo rečeno, države članice so tiste, ki zagotavljajo tudi kadrovsko zasedbo misije. Jasno je, da mi eh, kot ZZD državam članicam eh, sodelujemo eh, in jim svetujemo, kakšne vrste kadrov potrebujemo, ampak ne moremo pa od njih zahtevati stvari. Kot veste, pač države članice, kot se temu reče, glasujejo z nogami, kar seveda potem kaže tudi na to, koliko politik politične teže pripisujejo posameznim misijam. Pomembno je tudi, da se eh, najbolj eh, je možno pripravijo eh, kadri držav članic, preden odidijo na teren. Kot veste, služba za zunanje delovanje dela veliko na tem, da se izboljša tehnika usposabljanja osebja pred odhodom. Tu sodelujemo z Evropsko šolo za obrambo in pomembno je, da ponujamo tiste znanja, ki so čim bliže potrebam na terenu. Kar zadeva prihodnost emisije, kot rečeno, to je odločitev držav članic. Eh, večkrat so podaljšali to misijo. Eh, odločitev je bila sprejeta, da se 31. decembra 2016 ta misija zaključi in eh, odločitev držav članic je zaenkrat pač takšna. To torej pomeni, da delamo na tem, da misijo zaključimo do 31. 12. 2016. 16. Zdaj, ker zadeva druga, druga vprašanja in vozila, ne vem točno, kaj naj vam na to odgovorim. Dejstvo pa je, da tako želimo izboljšati načine vodenja in upravljanja eh, te misije z tudi natančnim eh, spremljanjem in nadzorom strani službe za nadaljevanje tu v Bruslju in kar zadeva koordinacijo in ulogo te misije v zvezi z drugimi evropskimi deležniki, pa je jasno, da to zahteva tesno sodelovanje z predstavništvom eh, komisije na terenu, eh, z službo za nadaljevanje tu eh, in upoštevati je potrebno programe komisije, program dela in tako naprej in tako dalje. Ich stehe auf der Rednerliste, ist der Berichterstatter, Herr Geier, bitte. Pročevalet, gospod Geier. Hvala lepa. Ja. Najprej bi rad odgovoril na vprašanje gospe Šmit. Mislim, da je teh 400 milijonov bilo smiselno porabljenih, če preberete eh, točke 43 in 44 poročila računske sodišče boste videli, da je tam tudi upisano, kakšen napredek je bil dosežen. Eh, dva od eh, treh ciljev sta bila eh, dosežena na koncu koncev, tako da hm, zadevo lahko pač ocenimo tako ali drugače. Dejstvo pa je, da nam računsko sodišče daje neko oceno Mm, tega, da je politična ocena, ali je bil denar smiselno uporabljen, ne, to pa je na nas. Torej, te 400 milijonov, ti so vsekakor smiselno prispevali k temu, da se je varnostna situacija v Afganistanu bistveno izboljšala in eh, vprašanje zdaj, kako bi lahko izboljšali učinkovitost, na tem seveda lahko delamo, če želimo priti do rezultata, da eh, ta sredstva niso bila smiselno porabljena. Dejstvo pa je, da je potrebno tu opozoriti na eno zadevo, ki vendarle izkazuje pomembno povezavo. Namreč, če države članice ne dajo na voljo dovolj resursov, potem zadeva ne more funkcionirati od samega začetka. Dejstvo je, da varnostne razmere v Afganistanu niso tako kot, ne vem, na severu Nemčije, odkud prihajam. In težko je najti policiste, ki bodo z velikim nadušenjem odšli tja in eh, katerih eh, človekoljubnost je tako velika, da bo rekel, ja, pripravljen sem dati svoje življenje na kot. Skakaj, to je to, kar ti ljudje tam počnejo in eh, da bom na ta način prispeval k izboljšanju varnostnih razmer v Afganistanu in na ta način izboljšal življenje ljudi v Afganistanu in na konec koncev k tem tudi prispeval k varnosti nas vseh. Zdaj, če je kdo eh, v tem primeru, ne vem, ne najbolj navdušen nad, eh, nad tem, eh, to razumem. Ampak dejstvo je, da ne moramo ljudi kar tako poslati tja. To, to, to ni vojska, v kateri vlada prekomanda. To, to je policija. Tako da smiselno je tretjino teh stroškov uporabiti za varnost lastnega osebja. To je jasno. Jaz kot policist tudi ne bi glave nosil na prode v Afganistanu, če ne bi bil prepričan za to, da bo moj delatarec storil vse za to, da bo zagotovil mojo osebno varnost. Tako da kdor pravi, da ta denar ni bil ustrezno porabljen, zato ker je šlo preveč denarja eh, in preveč resursov za to, da se zagotavlja varnost samih pripadnikov misije, potem s tem implicitno tak človek pravi, da takšnih misij v državah s težkimi varnostnimi razmerami, kot je Afganistan, v bistvu ne moremo več izvajati, da si jih ne moremo privoščiti. In potem to pomeni, da je naše politično sporočilo, EU je kot uh, politični akter, uh, na nekaterih področjih preprosto ne prisotna. Ja, mislim, da je predsednik odbora za zunanjo politiko to že omenjal in mislim, da bo z veseljem tudi podal komentar, ali je to smiseln politični zaključek ali ne. Ampak dejstvo je, da se moramo tudi tu odločiti politično. Poglejmo na denar, poglejmo na zadeve značilnega vidika, rečemo, ok, za nas je to predrago in rezultat je tak. Ok, jaz ne, jaz ne, ne delam takšnih zaključkov, ampak dejstvo je, da bo politična posledica ta, da potem ni, ne bo več eh, nikogar, ki bo hotel tja iti, ali pa se bomo odločili, da hodimo samo tja, kjer si je sonce in je lepo. Ja, da ne bo nesporazuma. Dejstvo je, da je razprava tu se vrti okrog tega, da bo potrebno bistveno več denarja, kajti če eh, tretjino porabimo za lastno varnost, eh, potem ostalo ne more biti tako zelo učinkovito, da se izgradi policijska sila v celi državi. Tako da ne bi s tako negotovosti vodila te razprave. Tako da, če pogledamo, kaj je vse skupaj pri, pri, eh, prineslo, eh, mislim, da se je treba tudi na ta način pogovarjati. Gospa Ajala Senda kot naslednja. Hvala, gospa predsednica. Eh, čestitam poročevalcu, gospodu Gajerju, za to poročilo. Razumem, kakšna je njegova interpretacija nasvetov in priporočil računskega sodišča. Mm, gre za zelo zapleteno misijo, zelo kompleksne narave ta misija. Sama sem malo pregledala eh, njen proračun in računsko sodišče jasno pravi, da je bilo proračuna premalo. Torej, denar je bilo premalo in tega se veselim, kaj ti eh, računsko sodišče je podalo jasno sporočilo, da potrebujemo tukaj več sredstev. In eh, Na ta način bo evropska politika postala bolj ambiciozna. Proračuna je malo, to je res, ampak moramo se zavedati, da mi suznih ciljev ne bomo dosegli z malo denarja. Torej, 400 milijonov je bilo v igri, vse je bilo dobro porabljeno glede na okoliščine. No, Tukaj obstaja predlog o teh eh, sredstvih, eh, tudi predlog za Ukrajino. Eh, to je država, ki je veliko bližje in mogoče bi lahko situacijo pri Afganistanu uporabili tudi pri drugih misijah, naprimer v Ukrajini ali pa zdaj za reševanje migranske krize. No, Mm, treba je eh, pravilno prebrati priporočila računskega sodišča, da bomo lahko ukrepali na primeren in učinkovit način. V španskem primeru je šlo za eh, deset policistov, od leta 2002 eh, se jih torej deset ni vrnilo. Sicer pa je bila varnost zagotovljena. Torej, žrtve so vseeno bile in v okviru omejenega proračuna za to vrstno misijo. Mislim, da bi morali potegniti sklepe iz eh, poročila našega poročevalca in pa iz priporočila računskega sodišča. Upam, da bo tudi odbor za zunanje zadeve pod vodstvom gospoda Broka eh, dejaven na tem področju. No. Prosim vas, da uh, razmislite o vsem tem. Hvala. Kolega Tojrer, kot nasledi. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsi se mi dobro, da imamo skupno zasedanje s predsednikom odbora za znanje politiko. Mislim, da bi to tako in tako potrebovali večkrat. In uh, to mislim, da tudi nekoliko ozaljša naše delo. No, rad bi se še enkrat navezal na to, kar je dejala predsednica. Namreč, če prebiramo to poročilo, potem iz tega izhaja naslednje in to je treba povedati. In sicer, da je bilo zelo težko pridobiti policiste za udeležbo pri tej tvegani nalogi. Če se pogovarjamo z vojaki, ki so bili tam v okviru misij NATO, nedavno sem se eh, pogovarjal z romunskim častnikom, ki je zdaj eh, deluje kot eh, ataše v silah v Sarajevo, tako da mislim, da moramo mi tu v našem odboru tudi izraziti zahvalo vsem tistim, ki so bili pripravljeni odpotovati tja in pomagati pri izgradnji policijske sil in eh, pravosodja v Afganistanu. Torej ta misija je izjemnega pomena in tega nikako ne moremo preceniti. Če pogledamo perspektivo za umik vojske, potem je seveda treba najprej videti, ali je izgradnja države na dovolj visoki ravni, da stvari lahko predamo Afganistancem. Če ne, potem bomo vsa ta človeška življenja, ki smo jih tam izgubili pri izgradnji Afganistana v sodobno eh, državo, bodo vsa ta življenja držtovana Eh, brez razloga. Tako da z tega vidika je treba razmišljati in tu so določeni vidiki, ki jih je potrebno kritično obravnavati, naprimer eh, mednarodni eh, policijski urad za koordinacijo se ni uspel skoordinirati v vseh teh letih. Mm, torej, več so se ukvarjali sami s seboj, kot pa s samimi nalogami. Tako da to so stvari, ki jih je potrebno spremeniti pri takšnih zadevah potem so bile težave mm, z povezovanjem z NATO-om. To so torej problemi, ki se pojavljajo med prijatelji in to bi bilo treba rešiti. In vprašanje, ki ga zdaj imam za komisijo, je naslednje. Ali je pod geslom nauki za eh, prihodnost morda tu tudi že kaj zapisanega v smislu izgradnje kapacit za to, da bodo stvari v prihodnje tudi eh, delovale. Mislim, da se mi ne zdi najboljši model ta, da vedno iščemo nove ljudi za takšne naloge. Morda bi, če bomo na globalni ravni delovali v smislu takšnih stabilizacijskih eh, misij, kar se vedno bolj izkazuje, glede na begunski eh, val, je treba morda razmisliti o tem, da se morda razvijajo zadostne kapacitete in kompetence za eh, neke stalne ekipe te vrste. Zdaj vem, da to ni ravno v pristojnosti odbora za nadzor nad proračunom, ampak če že govorimo o performance-based budgeting, je to vendarle povezano z našim delom, torej kakšen je naš cilj, kako, s kakšnimi eh, sredstvi, s kakšnimi inštrumenti lahko te cilje dosežemo. Takole par primerov sem si dovolil povedati, da svoje vprašanje eh, tudi nekoliko konkretiziram. In še zadnje vprašanje, ni mi bilo čisto jasno zdaj iz eh, tega poročila, kaj so te tako imenovane mission cells. Nam lahko morda k temu poveste nekaj več, kako je to delovalo, kje so težave tu. In še zaključno vprašanje, ali se vam zdi smiselno, da se nadaljuje ta misija v. Afganistanu ali pa ste mnenja, da morda to ni smiselno nadaljevati, sploh eh, glede na cilje. Ali so torej cilji misije doseženi in eh, ali obstaja morda neka možnost, da bo to uspešno potekalo naprej, ali pa so morda kakšni indici za to, da so ti cilji ogroženi. Kaj ti če je temu tako, potem mora reči, da kot eh, nadzorniki proračuna to moramo oceniti kot napačno investicijo in z eh, tega vidika hm, potegniti ustrezne proračunske konsekvence. Hvala lepa. Morda je vprašanje prevzema strani afganskih, afganskih oblasti tu tudi pomembno. Konec leta 2016 je bilo to predvideno in zanima me, kako so afganistanske oblasti pripravljene. Izvolite. Euh, ja, veliko vprašanj. Najprej samo kratek komentar, kar zadeva ta mednarodni policijski koordinacijski uh, sestav. To je dejansko organ, ki ni dobro odigral svoje vloge v Afganistanu. Zdaj, vsaj poskusili smo, Eh, dolga leta smo si prizadevali za to, da bi dobro lahko sodelovali. Ampak kot veste, pač rezultati niso bili najboljši. Kar se dela performance-based management, dejstvo je, da so si tu vsekakor močno prizadevali nas, naše službe za profesionalni eh, pristop in predvsem tudi za monitoring za izvajanje. vseh ukrepov za doseganje ciljev in vse to seveda v tesnem sodelovanju. z lokalnimi oblastmi. Potem te mission cells, to je projektne celice, tu ugotavljamo, da v večini držav prihaja do številnih težav in eh, da tu potrebujemo sodelovanje, mm, kar zadeva sodelovanje z lokalnimi oblastmi, pa je nujno, da zagotovimo tudi zadostno količino opreme. Pomembno je, da zavedamo, da so stvari tu v tesnem sodelovanju zastavljene z oblastmi na terenu in pomembno je, da se jim zagotovi dovolj sredstev. In tu določene stvari izhajajo tudi iz razvojnih inštrumentov. Zdaj, ali so bili cilji doseženi ali ne, kot ste dejali, je tu določen eh, političen eh, vidik tudi in eh, decembra 2016 se bo zaključila ta misija in če bi prej, potem rezultati ne bi bili dovolj eh, trajni in to je ocena, ki jo je pred nekaj meseci tudi že potrdila naša služba in kar zadeva samo tranzicijo, je dejstvo, da bomo potrebovali boljšo strategijo in pomembno je tudi, da se omogoči, da bodo Afganistanci lahko stvari peljali naprej samostojno. Če pa določeni organi še niso dovolj močno razviti, potem je potrebno pač eh, poiskati druge partnerje, zato da se z njimi sodeluje za nadaljno krepitev. Eh, kar zdajva Afganistan, je to. Pomembno in eh, menimo, da bo še vedno potreben strateški politični eh, vidik podpore, kajti določene vprašanja se morajo še vedno razviti na področju pravosodja v Afganistanu in eh, enako velja tudi o sodelovanju državami članicami. Dejstvo je, da bo tu potrebno sprejeti še nekaj korakov, preden se zaključi ta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 in to je pomembna vloga tudi afganistanskih oblasti, tudi v smislu boja eh, proti eh, opornikom, kajti vojna proti talibanom nam ne bo uspela brez tudi močnih institucij na terena. Hvala lepa, gospod Vesperk, Evropsko računsko sodišče. Vi dobite besedo, zanima pa me, ali imate pregled nad tem, koliko od teh 400 milijonov evrov je prišlo neposredno do afganistanske policije. That, uh, I... Hvala. Moram reči, da vam bom mogel, moral kasneje uh, prinesti ta podatek, ker ga nimam zdaj s seboj. Uh, ampak eh, ker ste mi dali besedo, bi rad še nekaj dodal. Eh, nekaj bi dodal kot govor v službe za zunanje delovanje. Ali je bilo vredno ali ne, eh, če se preprosto izrazim. Ne bi smeli pozabiti na naslednje. Ko so padli talibani, ni bilo v Afganistanu sploh nobene policije. in lansko leto je bil Afganistan že uspešen pri organizaciji in pa pri eh, zaščiti na splošnih volitvah. In to so bile najbolj varne in najbolj pravične volitve vseh časov v Afganistanu. Mm, jasno je, da to ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo civilne policijske eh, enote oziroma civilnih policijskih sil, ki so Eh, imeli zmogljivosti eh, za izvedbo teh volitev. Mislim, da je to tisti eh, rezultat, ki ga je vredno omeniti in ki kaže, da so bile stvari dobro urejene. Zdaj pa še poročevalec za zaključek. Oziroma kolega Brok, izvolite. Ja, Hvala lepa. Tudi sam želim še kaj povedati. Vprašanje, kaj smo od tega dobili? To je bila nujno potrebna misije, če upoštevamo, da je bila misija v Afganistan dobra misija. Jasno je, da države ni mogoče stabilizirati oddaleč. Možnosti je treba dati državi, da se stabilizira sama, da se ji pomaga na terenu, zato je to pomemben gradnik pri vsej misiji. No, seveda pa je Drugo vprašanje je, ali je bila celotna misija v Afganistanu pametno izpeljana. Tukaj sem na to želel previdno opozoriti, ampak če se že spustimo v to, potem moramo to upraviti v celoti. To je tisto, pri čemer imam včasih dvome, ne v zvezi z Evropsko unijo, ampak eh, misijo je treba izpeljati do konca. Mislim, da si lahko potegnemo ta zaključek, zato sem v zvezi z zaključkom vsega skupaj nekoliko manj optimističen. Ocena spomladi je bila izvedena in če bi se tega udeležil, ne bi rekel, da bo leta 2016 vse v redu. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalec, izvolite. Mislim, da sem lahko kratek, razprava je bila jasna. V odboru obstajajo različna mnenja o tem, kako je izpadlo politično spremljanje te misije strinjam se z gospodom Brokom, upoštevati je treba pogoje, v katerih je bila izvedena ta misija. Temu se nismo mogli izogniti, prav tako menim, da smo lahko na to v Evropski uniji ponosni. Seveda, elementi, ki bi jih lahko izboljšali, so jasni gre za delovni dokument, na koncu nimamo sklepov, ampak eh, poročevalec ali poročevalka za razrešnico za proračun ESZD za leto 2014 mora pač to upoštevati, da ali ne. Elmar Brok me je pohvalil, sam pa mislim, da bi morali v predlogih sprememb spet eh, upoštevati politične okoliščine, zaposlovanje in tako naprej. Kakor si povedal pri drugem komentarju, tukaj smo že bili nekoliko bliže, ampak eh, mislim, da je pri prvem komentarju obstajala možnost nesporazumov. Mislim, da bi bilo treba torej pripraviti nekaj predlogov sprememb za razrešnico zato da bomo bolj jasno opredelili celoten rezultat, seveda pa se že veselim nadaljnega sodelovanja z poročevalci. Hvala lepa. Evropska unija nima nič od tega, če financiramo elemente, na katere nimamo vpliv, na katere nimamo vpliva. Tako pač je. Zato mislim, da ima gospod Brok prav, seveda moramo o tem govoriti. To je pomembno. Hvala lepa. S tem je skupne seje konec. Hvala kolegom iz odbora AFET in gospodu Broku. Kmalo se spet vidimo. Obravnavali bomo misijo EOLEX. Imeli bomo skupno zasedanje predsedstva v Strasburu. Spet se bomo morali ukvarjati z terminom, E SZD niso posebej zanesljiv partner, ampak takrat se pač srečamo. Hvala lepa. Javni del se je končan, nadaljevali bomo s sestankom koordinatorjev, vidimo pa se ob treh.